na februarski seji bo govora o vsebini in upam, da bomo lahko učinkoviti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Beres. S tem zaključujemo razpravo o tej točki. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. So we now move to the next item on our agenda. Prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in to je skupna razprava o finančnih instrumentih. Prebral bom, ne bom prebral vseh instrumentov, ampak bom kar povabil kolege oziroma predsednika Vidala Kvadrasa, on je vodja delegacije spravnega postopka. In besedo dobite za štiri minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pogajanja so bila dolga in naporna. In delegacija parlamenta je v tem spravnem postopku eh, dosegla dogovor z eh, svetom in sicer za veliko večino. To je bilo 25. oktobra. V okviru moje predstavitve, bi se najprej zahvalil kolegom iz eh, parlamentarne delegacije. Zlasti se zahvaljujem kolegom iz pogajalske skupine. Zahvaljujem se tudi svetu za njegovo odprto držo in pa hvala lepa tudi komisiji za nenihno podporo. Kot eh, predsedujoči eh, tega postopka moram reči, da je bil rezultat v celoti za Evropski parlament zadovoljujoč. Kaj ti? Pred nami je bil politični izziv, ki je bil izredno zanimiv. Za tekoče finančne instrumente smo morali uvesti prilagoditev oziroma prilagoditi smo jih morali novi pogodbi in to smo dosegli, gospod predsedujoči. In sicer tako, da smo najpomembnejše vidike, najpomembnejše prioritete tudi eh, ohranili in pa tudi dodelitve sredstev. Vsa ta področja so sedaj sodijo pod soodločanje. Parlament in svet sta sedaj v zvezi s tem na enaki ravni. Potem je tu še en pomemben rezultat, o katerem bi rad spregovoril. Zahvaljujoč našim razpravam pri spravnem postopku smo prišli do tega, da komisija svojo izjavo o uporabi delegiranih aktov pri prihodnih finančnih instrumentih eh, mora okrepiti. Rad bi povdaril še eno točko in to je politična izjava sveta o uporabi delegiranih aktov pri prihodnih eh, finančnih eh, instrumentih kjer se svet zaveže k temu, da bo to tudi primerno obravnaval. To je bila rdeča nit sveta oziroma rdeča linija sveta. Sprva je svet temu nasprotoval, potem pa je vendarle podlegel našim argumentom. Sedaj pa še nekaj o instrumentih. Imamo instrument IC, to je instrument za industrializirane države in tukaj smo dosegli zgornje meje in sicer po prioritetah in pa po geografskih območjih. Pri, kar se tiče držav izvoznic banan, smo določili merila, natančno določili merila za dodelitev sredstev in pa določili smo tudi metodo, ki se mora pri tem uporabljati. Tako smo odpravili vsa, vsakovrstne nejasnosti. Sedaj ni več manevrskega prostora za komisijo, ampak bo vse preverjal parlament. Treba je priznati, gospod predsedujoči, da obstaja neka konkretna točka v tem instrumentu, ki pa je parlament ni mogel doseči. Ampak to je pač spravni postopek in gre za to, da se drug drugemu približamo in tega ne moremo doseči sto odstotno. Tako kot smo morali mi uh, uveljaviti naše rdeče linije, je moral to storiti tudi svet. Naj dodam še nekaj, gospod predsedujoči. Za primer, da parlament jutri ne bo priznal instrumenta eh, v zvezi z državami izvoznicami banan, bo to negativno vplivalo na cilje Evropskega parlamenta, kajti programi bodo morali biti ustavljeni. Po drugi strani pa nekateri kolegi čisto pravilno povedo, da moramo sicer imeti pred očmi, da ne bomo imeli sredstev za nadaljevanje teh eh, programov. In tukaj gre za eh, sektore v teh državah, ki so zelo šipki in ki bodo odnesli zelo negativne posledice eh, zaradi naših odločitev. Da sploh ne omenjam sporazumov ki smo jih eh, dosegli v okviru Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z bananami. Tudi ti sporazumi bodo zelo oslabljeni zaradi tega. Prehajam k slepo, gospod predsedojoči. Svet je podprl sporazum. Imamo džentelmenski sporazum sa svetom in zaradi tega se od nas tudi pričakuje, da bomo jutri dosledni in da bomo sporazum tudi podprli. Moje priporočilo torej priporočila predsednika tega spravnega postopka za to je, da Evropski parlament jutri eh, potrdi ta rezultat. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo poročevalcem. Prvi je gospod Görens, ki ima štiri minute. Merci, Hvala lepa. Uredba o spremljalnih ukrepih na v panogi banan ima dva vidika. Prvič, razvojno sodelovanje pa institucionalno sodelovanje. Prav zato bo imel prven tukaj vlogo o postopku sodločenja. Glede prvega vidika nima nikakršnih težav. Pri institucionalnih vprašanjih pa se naša mnenja razlikujejo. Kako lahko združimo eh, pravila za BAM, torej spremljalne ukrepe za banane, z Lizbonsko pogodbo še posebno um, 290. člen te pogodbe. Po Lizbonski pogodbi ima Evropski parlament enaka poblastila, enako vlogo kot svet pri vseh odobritvah strateških prednostnih nalog v evropskih skladih, tudi pri skladih, ki se nanašajo na razvojno sodelovanje. Na konferenci um, predsednikov našega parlamenta sem dobil mandat, in tudi odbor za razvoj je sprijel odločitve um, v enakem mnenju z prostankom parlamenta. Zato smo se odločili, da bomo predvsem ustrali pri dvema točkama. Prvič, svet in parlament morata imeti enako vlogo pri določanju prednostnih nalog na finančnem področju. Pri tem ne moramo popuščati. In drugič, Prav tako se ne bomo odrekli prednostne pravice za to, da Evropski parlament lahko demokratično spremlja ta instrument, kajti to bi lahko tudi pomenilo nevaren precedens za prihodnost. Imeli smo osem trilogov, svet je bil zelo tok, um, na nekaterih srečanjih sploh ni prišel na sestanek. Potem na koncu smo prišli do dveh zelo razlikujočih si stališč. Naša delegacija je glasovala za kompromisni predlog, ki jih imate pred seboj kljub temu pa um, svet ni sprejel um, spravnega um, predloga. Sem demokrat, sem tisti, ki spoštuje večino, zato bi vam rad zdaj predstavil rezultate našega sodelovanja. Prav zaradi um, svojih osebnih prepričanj sem moral stvari povedati zelo jasno z osebnega stališča pa moram vseeno podariti, da je bil ta rezultat zelo slab. Zakaj? Če bo kompromisni predlog parlamenta sedaj sprejet, potem to lahko pomeni zelo nevarnem precedens za prihodnost. V okviru projekta BAM bo imel Evropski parlament samo pravico do um, obveščenosti o nekaterih strateških prednostih nalogah komisije na um, področju, um, kjer bo dodeljenih 90 milijonov evrov. Svet bo tukaj sam odločal o predlogu komisije. Parlament ne bo imel nobene prave vloge. To sta dva koraka nazaj, ne pa kakšen korak naprej. Prvi korak nazaj zaradi um, Lizbonske pohodbe, pa drugi korak nazaj zaradi um, um, situacije v institucijah po letu 2009, ko je začela veljati Lizbonska pohodba. Do leta 2009 je imel Evropski parlament um, v okviru negativna postopka možnost, um, da pozove komisijo k dodatni pročitvi postopka. To je imelo odložen učinek, sedaj tega ni več. Svet je uspel parlamentu oduzeti to pravico, parlament pa je so zakonodajalec. Skupaj s svetom parlament um, lahko demokratično spremlja te dohodke, tako da se na koncu spreme strateška odločitev tudi na tem področju spremljanih ukrepov za banane. Pri BAMU je svet um, sprejel logiko um, 291. člena, ki gre samo za izvedbene ukrepe. Torej, to je še en korak nazaj, kot rečeno. Prav zato sam ne bi mogel glasovati za to poročilo. To je pa res zelo težavna odločitev, to pa mora priznati vendar sem pripravljen sprejeti to odločitev, kajti um, ne um, želim ustvariti tako nevarne situacije za um, Evropski parlament v prihodnosti, predvsem na področju zranjega sodelovanja s drugimi državami. Hvala. Sedaj dam besedo gospodu Šolcu. Imate štiri minute. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice ko sem prevzel ta dosje. Nisem računal s tem, da se bom s tem ukvarjal več kot eh, dve leti, da se bom o tem intenzivno pogajal. Eh, to je tako javno, kakor v očeh eh, državljanov in državljank ali v očeh partnerskih držav težko upravečljivo lahko bi samo v nekaj mesecih dosegli dogovor. Ampak pogajanja so se tako zavlekla zaradi interpretacije Lizbonske pogodbe, ko gre za delegirane akte. Nekateri večje države članice so se upirale temu, da bi omogočili parlamentu določen nadzor. Svet in pa Evropski parlament sta se hitro dogovorila glede tega, da je potrebno eh, bistveno spremeniti instrument za sodelovanje z industrijo sektorju z industrializiranimi državami. Več kot 2 milijona evrov smo želeli dati na razpolago za raziskave in pa znanost, za eh, zašito kulture, za eh, majhna zine velika podjetja, za programe Erasmus Mundus, Erasmus in tako naprej. Eh, ampak zaradi zavlačevanja sedaj do konca finančnega okvira eh, ne moremo uložiti enakega zneska. In to je obžalovanja vredno, kajti eh, ICE, bi lahko financiral tudi projekte v državah v razvoju, tudi tiste, ki sicer ne spadajo pod eh, razvojno pomoč, naprimer eh, kmetijske projekte v Afriki, ehm, Indiji ali pa Južni Ameriki. Um, no, mi smo želeli, da bi te inštrumente geografsko razširili, da bi natančno določili, zakaj se lahko uporabijo sredstva po voli zakonodajalcev. V prilogi dve smo našteli eh, države v razvoju in vsaj 15 odstotkov je namenjenega za zunanjo diplomacijo. To pomeni, da želimo spodbujati sodelovanje z civilno družbo, da želimo spodbuditi demokracijo, človekove pravice in pa temeljne soboščine. 20 odstotkov so namenjene neposrednim odnosom med državljani Evropske unije in pa partnerskimi državami. Težo smo dali predvsem mobilnosti študentov in pa izmenjavi akademikov potnikov in to pomeni, da bomo krepili tudi socialno in pa kulturne povezave. Približno 15 odstotkov pa je namenjenega gospodarskim namenom in tukaj se osredotočamo na majhna in velika podjetja um, naše partnerske države so tiste, ki spoštujejo mednarodno organizacijo dela in ki se udeležujejo v schemi za zmanjševanje izpustov CO2. Komisija si je na področju energetskega sektorja želela osredotočati predvsem na obnovljive vire in še za upisnik in na znanje komisije. Uh, ta inštrument izredno ni namenjen temu, da bi imeli nekakšne skrite eh, subvencije za telekomunikacijske koncerne v Kolumbiji ali pa kakšni drugi južnoafriški državi, eh, južnoameriški državi, oprostite. Eh, pri uh, dodeljevanju sredstv. Pri dodeljevanju sredstev je potrebno spodbujati države v razvoju, zato moramo biti pri naših politikah koherentni in potrebno je spoštovati eh, tudi ukrepe v zvezi z krizo živil. Eh, mi bomo kot parlament to stalno preverjali in zato imamo tudi dožnost poročanja komisije, tudi to je v poročilu omenjeno. Želimo preverjati, ali večletna um, strategija komisije in pa razvojne banke spoštuje naše zahteve. V preteklosti je to prepogosto ostalo na papirju, zato smo želeli, da se tukaj spoštuje načelo delegiranih aktov in želimo, da se spoštuje našo vlogo kot uh, so zakonodajalca, tudi našo pravico do veta. Um, Zato nismo tudi ustrajali pri obeseditvi, ko gre za končne prejemnice sredstev, ampak tako pri tem eh, sredstvu bomo skrbeli za določen nadzor in bomo še v prihodnosti branili to našo demokratično pravico. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Gal, ki ima štiri minute. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Eh, moji kolegi so že povedali, da smo vsi bili presenečeni s pričo eh, tega, da so se pogajanja, da so pogajanja potekala na tako oviran način oziroma da se parlamentu uh, odrekalo pravico do demokratičnega nadzora. Vsi smo bili eh, presenečeni na tem, da so se pogajanja tako zavlekla. Noben poročevalec si tega ni predstavljal. Ampak vseeno sem vesela, da danes eh, vodimo to zadnjo razpravo o tej temi in da lahko sedaj temu zaključimo. Pri poročilu Eh, oziroma pri svežnju sem sodelovala za poročilom o Evropskem inštrumentu za demokracijo in pa človekove pravice. To je inštrument, ki spodbuja človekove pravice, vladavino prava, eh, temelje svoboščine, borimo se proti ehm, smrtni kazni, proti mučenju proti nedostanstvenemu ravnanju z ljudmi in eh, podpiramo posamezne nevladne organizacije v tretjih državah, ki izvajo svoje cilje v smislu pravkar omenjenega. Dogodki v arabski pomladi so, po, so pokazali, kako pomembno je, da parlament odloča oziroma so odloča o strateških vprašanjih in ti dogodki so pokazali tudi um, kako zelo pomembno je, eh, na kakšen način se uporabljati instrumente financiranja. Že v prvi obravnavi smo dosegli dogovor, ko gre za vsebinska vprašanja. Dogovorili smo se glede tega, da moramo podpirati nevladne organizacije na licu mesta. Pri naslednjih dveh obravnavah je šlo za pravico nadzora, ki pripada Evropskemu parlamentu. In pravzaprav je tukaj šlo za nek simboličen trenutek. Tukaj se je pokazalo, da je dobil Evropski parlament po 1. decembru 2009 eh, novo vlogo, pomembnejšo vlogo. Vesela sem, da smo dosegli dogovor. Zahvaljujem se poročevalcu eh, Vidal Kvadrasu in pa vsem ostalim, ki so sodelovali v boju v tem boju. Vsi vemo, da je pot bila dolga in vsi vemo, da je pri kompromisu pač tako, da so vse strani morale nekoliko popustiti. Ampak vseeno se mi zdi, da gre za velik korak naprej in zdi se mi, da je velik uspeh to, da sta da bosta svet in pa parlament v prihodnosti skupaj odločila o strateškem načrtovanju in pa o okvirnih strategijah. Pripričana sem, da bo dosežen dogovor izboljšal eh, nadaljne, nadaljna pogajalska izhodišča Evropskega parlamenta in to je zelo pomembno, ko gre za vprašanja demokracije in pa človekove pravice, človekovih pravic v tretjih državah. Tukaj pa ne gre samo za vprašanje zaupanja med evropskimi institucijami. Gre tudi za to, da moramo spoštovati naše odgovornosti, ko gre za tretje države. Eh, zato vse eh, lepo naprošam, da naj jutri na glasovanju podprete štiri instrumente financiranja. Hvala lepa za to. Sedaj dajemo besedo gospe Loh Peler. Imate štiri minute. Hvala. Uh, gospod predsedujoči, kot so poročevalka, bi želela uh, na začetku nekaj povedati o vsebini. Spremembe trenutnih instrumentov predvidevajo možnost tega, da bi izjemoma pokrili stroške, ki so povezani z davki in jih plačujejo nevladne organizacije, ko izvajajo projekte in pa programe. To je nujno zato, da povečamo prožnost inštrumenta. Uh, In to je potrebno zato, ker vedno več vlad več ne izključuje organizacij civilne družbe od plačevanja davkov. Včasih celo povečajo pritisk na njih in jim s tem zmanjšajo manjverski prostor. Na področju demokracije in pa človekovih pravic moram povedati, da je to zaskrbljujoč trend, ki ga opazujemo. Zato je dobro, da smo uspeli uveljaviti to spremembo. Prepričana sem, da je spravni postopek Eh, ponudil tudi pozitivne, prihodn, eh, pozitivne rezultate za uh, inštrument za demokracijo in človekove pravice uh, za okvir po letu 2013. Kmalo bomo dobili predlog komisije zvezi s tem. Kot rezultat naših pogajanj je komisija v sporočilu o proračunu Evropske unije za leto 2020 povedala, da bo prihodnja pravna osnova za naslednje inštrumente predlagala Uh, uporabo delegiranih aktov, zato da bi omogočili več prožnosti pri upravljanju politik uh, v tem finančnem obdobju. Seveda pa je potrebno spoštovati pravice obeh, uh, vej, obeh zakonodajalcev. Eh, v skupni izjavi sveta in pa parlamenta smo se dogovorili tudi o porabi delegiranih aktov na področju zunanjih odnosov za naslednji finančni inštrument, ki bo okrepil pogajalsko stališče Evropskega parlamenta eh, za naslednja pogajanja o inštrumentu EIDHR. Dogovor za svetom nam bo omogočil, da se bomo skupaj lahko odločili o pomembnih strateških vidikih inštrumenta, o ciljih, o prednostnih nalogah, o, eh, o indikativnem dodelovanju sredstev in da bo parlament eh, imel več besede pri tem, ko bo šlo za dodelovanje sredstev za cilje na področju človekovih pravič v naslednjem obdobju inštrumenta. V preteklosti se je parlament pritoževal, da ni dovolj eh, podprtih dejavnosti na področju demokracije. Sedaj bomo lahko s pomočjo delegiranih aktov za svetom izpogojevali maksimalno prožnost eh, pri določanju takšnih prednostih nalog. Delegirani akti nam bodo omogočili, da bomo imeli določeno besedo ne samo o brojstvu tega inštrumenta, ko bo pripravljena zakonodaja, kakor eh, je situacija sedaj, ampak tudi, ko bomo uh, um, pripravljali večletne strategije, pa tudi, ko bo šlo za umestne preglede instrumenta. Uh, in ne nazadnje, ni nam uspelo doseči vsega, kar smo želeli v tem krogu pogajanj, ampak odločeni smo, da bomo to dosegli v naslednjem krogu, ki se bo začel januarja. Hvala. Hvala. Sedaj pa zadnji izmed poročevalcev, gospod Gay Mitchell. Tudi vi imate štiri minute. Hvala gospod eh, predsedujoči, spravni postopek je pomenil eh, nekaj eh, izbojevanega, ko je šlo za skrbi parlamenta, ehm, ko je šlo za izvajanje inštrumentov zunanje pomoči, je imela komisija preglavno besedo, sedaj pa sta se svet in pa parlament skupaj odločila o pomembnih strateških odločitvah. To je pozitivno. Eh, pogajanja so bila težka in eh, kompleksna, predvsem zato, ker svet ni bil aktiven in ni podal nobenega eh, nasprotnega predloga v razpravah. Parlament je zato bil prisiljen kar nekajkrat popustiti. To je bilo pač v interesu držav prejem, prejemnic. Poročevalci, tudi gospod Görens, menijo, da trenutna regulacija glede inštrumenta razvojnega sodelovanja ni spremljiva. O tem bom še nekaj več povedal kasneje. Člani deve polagajo težo predvsem na drugi del resolucije, ki se nanaša na DCI in pa zadnjo izjavo, ki poudarja, da to ni precedens za naslednja pogajanja o zunanjem, o inštrumentih zunanjega financiranja po letu 2013 in upamo, da bo parlament zahteval spoštovanje te trditve v vseh prihajajočih eh, pogajanjih. Če ta klauzula ne bo, ne bo spoštovana, potem bo parlament uveljavljal svoje, eh, svoje pravice nadzora pač v skladu z Lizbonsko pogodbo. To sta dve najpomembnejši načeli v tem pogledu. Zato podpiram pomisleke, ki jih je izrazil gospod uh, Görens in uh, mislim, da je nastopil trenutek, ko bi moral predsednik parlamenta izvesti neodvisno študijo vloge komisije, uh, kot posrednika v spravnih postopkih. Eh, komisija ne sme sebe izpostavljati kot institucije, eh, ampak mora spoštovati načela pogodbe, kakor so jih eh, podprli tudi evropski državljani. To je dožnost komisije in zdi se mi, da ta dožnost še ni izpolnjena. Nismo uspeli doseči napredka na področju financiranja razvojnih programov. No, 300 tisoč otrok na svetu je včasih umrlo. Ampak eh, sedaj je teh otrok veliko manj. Ampak eh, svet, svetovna populacija se bo kmalo eh, podvojila in večina teh ljudi se bo rodila v državah v razvoju. To moramo razumeti. Če ne bomo ukrepali, potem bodo naši potomci dobili grozljivo dediščino. Moramo začeti uh, pri samih parlamentarcih in pa nacionalnih parlamentih in jih eh, prepričati v pomembnost teh inštrumentov. Potrebujemo učinkovito in koherentno politiko na področju razvojne pomoči. Ampak učinkovitost bomo dosegli samo, doslednost bomo dosegli samo, če bomo lahko zagotovili tudi odgovornost in pa preglednost. Um, to ni neko obskurno združenje, to je Evropski parlament in ni nam bilo izkazano spoštovanje, ki si ga zaslužimo, ni nam ga izkazala komisija in to se ni zgodilo prvič. Dva, dve leti in pol smo se pogajali o DCI zaradi ravno takšnega pristopa komisije. In eh, gospod popredsednik komisije, če komisija ne bo spoštovala duha in pa načela Lizbonske pogodbe, Eh, potem mora jih eh, predsednik parlamenta poklicati na odgovornost. Naša dolžnost je, da branimo to institucijo pred poseganjem kakršnekoli vrste. Hvala lepa. Če um, bi naj bila komisija popolnoma neutralna v komisiji, ehm, no, ne vem, kakšno stališče komisije o tem, morda lahko o tem nekaj pove komisar Füle. Members. Predsedujoči, spoštovani poslanci, danes razpravljamo o zunanjih inštrumentih za financiranje in ta razprava je nastopila po dolgih pogajanjih. Gre za pomembne zakonodajne spremembe. Komisija je podala prvi predlog aprila 2009, podali smo predloge o tem, da bi dodali nekatere države v razvoju med, držav, med destruktualizirane države, da bi ustvarili inštrument ICI. To bi nam omogočilo oblike sodelovanja, ki se ne kvalificirajo nujno kot eh, uradna razvojna pomoč. Komisija je podala predlog tudi, eh, glede, eh, tudi v trgovinskih pogovorih iz Ženeve. Ta dogovor se nanaša na države, ki Eh, proizvajajo banane, gre za spremljevalne ukrepe za banane. Jutri bo parlament um, glasoval o spremembah teh inštrumentov, o IC, o EDHR in pa o DCI. E. Svet je že odobril kompromis iz postopka konsolidacije. Pogajanja so se ukvarjala z zapletenimi vprašanji, tudi z vprašanjem delovanja uh, Evropske unije po Lizbonski pogodbi. Kljub razhajanju stališč med svetom in pa parlamentom, komisija meni, da sta instituciji dosegli uravnotežen kompromis. Komisije in pa zlasti moji kolegi Kathy Ashton in pa Andres Pibalks želita pozdraviti prizadevanja obeh strani pri dosegu tega uh, pozitivnega rezultata. Zahvaljujemo se tudi poročevalcu Vidalu Kvadrasu in pa članu njegovega mošta in, moštva in pa uh, predsedstvom, ki so prišla pred polskim in pa polskemu predsedstvu v času, v katerega je bil dosežen dogovor. Ta svežen ne sme propasti. Če ne bi dobili tega kompromisa, bi to bil resen udarec Eh, Evropski uniji, ne bi bili več kredibilen trgovinski pogajalec in ne bi bili več zaupanja vreden razvojni partner. Prav tako ne bi mogli uh, Eh, poskrbeti za sodelovanje z strateškimi partnerji na nekaterih pomembnih področjih. Zato komisija pozdravlja dogovor, ki pokriva obdobje med sedanjim trenutkom in pa letom 2013. Ta kompromis bo komisiji omogočil, da ne, ne, da ne mudoma začne izvajati proračun za pobude v okviru ICI in pa spremljevalne ukrepe za banane. Komisija je hvaležna dogovori o spremembi proračuna, eh, ki je bil dogovorjen 31. oktober 2011. Dodali smo nekaj sredstev za spremljevalne ukrepe za banane in to pomeni, da bomo lahko z izvajanjem začeli kar najhitreje. Eh, ukrepe, ki jih bomo financirali, bodo izboljšali eh, projekcijo interesa Evropske unije na mednarodni ravni in pa eh, na ta način bomo lahko izpolnjevali razvojne zaveze, ki smo jih sprejeli v Ženevi in rešili eh, spore glede trgovanja z bananami v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Eh, potem izpolnili smo tudi zahtevo parlamenta, ko gre za več jasnosti pri dodarevanju sredstev. Istočasno predlog spoštuje stališče sveta da zakonodaja ne bi smela eh, vključevati specifične finančne, specifičnega finančnega dodeljevanja za države in pa regije. Naj povem nekaj o spremljevalnih ukrepih za banane. Kompromis upošteva dodatne informacije v zvezi s tremi kriteriji, kriteriji ki jih je potrebno uh, spoštovati pri dodeljevanju sredstev za posamezno državo. Prav tako smo se dogovorili o tem, kako bodo ti kriteriji izvajani in eh, eksplicitno podarjamo zavezo komisije, da bo ta dodala zavezujočo odločitev o dodelovanju sredstev za posamezne države oziroma indikativno dodelovanje za posamezne države. Svet in pa parlament bosta lahko tako izrazila svoje stališče o dodeljenih sredstev spremljalni ukrepi v okviru dogovora o trgovanju z bananami so pomembni za države AKP. Um, ehm, znižanje tarif se že pozna in države AKP so prosile za to dodatno podporo. In ne nazadnje, želel bi eh, parlament spomniti na to, da so sredstva ki smo jih obljubili proizvajalcem banan. Eh, ta sredstva mora biti dodatna in jih ne moremo izuzeti iz Evropskega sklada za razvoj. Še več, ker smo ob koncu eh, desetega razvojnega protokola, nimamo več nekih eh, marš, ki bi ostale iz tega inštrumenta. Še nekaj o ICI. minimalni odstotni deleži za tri prednostne naloge, torej diploma, diplomacija, gospodarsko partnerstvo in pa povezava med ljudmi eh, in pa maksimalna razlika do zgornje meje za administrativne stroške. Torej vse to smo vključili v besedilo. Na ta način smo dobili dovoljšno marž, zato da bomo se lahko odločili o dokončnem dodelevanju tekom programa. Na ta način bomo lahko upoštevali potrebe na licu mesta in pa razvoje dogodkov. Istočasno na ta način omogočimo sodelovanje so zakonodajalcev pri izvajanju ICI. E e na zaključen, gospod predsedujoči, komisija se veseli uh, končne odobritve tega svežnja. Eh, odobritve strani parlamenta in vsem skupaj se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Najprej gospod Ponga. Dve minuti imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči in kolegice in kolegi. Jutri bomo že tretjič glasovali o novem instrumentu za razvojno sodelovanje da zagotavlja sremovalne ukrepe za banane za države AKP, ki izvažajo banane. V okviru programa BAN so se znižale tarife. Um, v tem programu je 190 milijonov evrov za države AKP do leta 2013. To je ključen program za države AKP, kajti za te države so banane gospodarsko gledano zelo pomembne. Parlament je zahteval um, veliko glede delegiranih aktov, vse ni sicer ni bilo sprejeto. To zelo obžalujem. Kljub temu pa smo dosegli nekaj prednosti. Tukaj smo določili jasne cilje, jasna merila za dodeljevanje sredstev za komisijo in prav tako je tudi komisija že podala svojo izjavo glede tega, kakšno metodologijo bo uporabljala. Uh, Prav tako imamo tukaj tudi izjavo sveta o naslednjem večletnem finančnem okviru. Pri nekaterih instrumentih um, za razvoj strovanja po letu 2013 um, naj bi tudi, tudi poštivali dirigirane akte. Ampak je pomembno, da to ne bo predsedas za prihodnost. Bil sem v Togu, kjer je potekalo 22. zasedanje um, odbora in moram reči, da um, je jasno, da je sta, ta situacija zelo nujna. Že pred dvema letom bi morali sprostiti vsa sredstva. Zavedamo se, da moramo ukrepati um, partneri iz AKP bi bili zelo razočarani, če bi bili ukrepi z BAM sedaj zavrnjeni. Situacija za nekatere ljudi je zelo kritična, zato moramo takoj ukrepati. Računam na vse vas, da boste podprli to besedilo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Howitt. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, da gre tukaj seveda za predpise, za postopke, ampak vseeno moramo vedeti, da gre tukaj za 10 odstotkov proračuna EU, ki je namenjen um, zunanemu sodelovanju. Še posebno je to pomembno za EIDHR, to je denar, ki ga damo um, najbolj reljivim skupinam uh, po svetu, pogosto v nasprotju z njihovimi vladami, ki ravno um, kršijo te človekove pravice troje bi podaril. Kot prvo podpiram uh, eh, gospod Gal in pa druge kolegice in kolege. Institucionalni dogovor um, za strateško sodelovanje po letu 2013 je za nas zelo pomemben, um, še posebej za dodeljevanje um, sredstev v takšnih programih tudi po letu 2013 um, moramo razviti strateški dialog med eh, nami in pa komisijo ter svetom glede EIDHR. Lahko se zgodi, da če ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov, potem bodo ogrožena števila življenja ljudi. Mislim, da smo dosegli ravnotežje in upam, da bo tudi komisar danes um, uspel potrditi, da bomo ohranili takšno ravnotežje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gris, minuto in pol. Kolegice in kolegi, če mi dovolite tako rečem, delegirani akti, to ni ravno zelo privlačno, pa zelo pomembno. Naj, najprej povdarjam, um, da želim pozdraviti uh, delo gospoda Gerensa, kajti um, zelo se zauzema za to, da bi parlament ohranil uh, pravice, ki so na dodeljene po Lizbonski pogodbi. Zeleni seveda podpiramo to, da se um, dodelijo sredstva za spremljanje ukrepe za banane. Je pa res, da nadomestila ne bodo rešila težav majhnih proizvajalcev banan v Latinski Ameriki, kajti ti proizvajalci imajo veliko težav eh, na globaliziranem trgu um, zaradi znižena tarifa. Naša skupina pa po drugi strani zelo nasprotuje temu, da bi se odrekli pravicam, ki so nam bile dodeljene po Lizbonski pogodbi. Evropski parlament ima pravico do spremljanja eh, glede teh 190 milijonov evrov sredstev, ki bodo dodeljena. Ne moramo dati bjanko čeka komisiji ali pa državam članicam, da počnejo, kar želijo na teh področjih. Zato predlagam, da zavrnemo ta kompromisni eh, predlog glede DCIBAM mi, parlament, moramo ohraniti svoje pravice in eh, ta dogovor je v nasprotju s tem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa, gospod Mejer, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, gospod Vidal Kvadras je zelo trdo delal, to moramo priznati zelo se je trudil za to, da bi um, se čim bolje znašli v tem labirintu in e instituciji. Potrudil se za to, da ne bi bil parlament izključen iz pomembnih odločitev, kot naprimer pri tem instrumentu. Zelo pomembno je, da um, se zauzemamo za takšne um, instrumente, kot je naprimer EIDHR. Um, ne moremo izbrati samo nekaterih človekov pravic, na druge pa pozabiti naprimer, že v preteklosti se včasih zgodilo, da smo um, imeli nekatere dvojne standarde, uh, to se je pojavilo naprimer v različnih državah, v Libiji, v Maroku in druge, uh, nekje smo bili ostrejši, nekje manj. Ne moremo tega dopustiti. Moramo vedno zagovarjati človekove pravice na enak način. Hvala lepa. Sedaj pa še drugi govorci. Najprej gospod Lizek minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice, kolegi. Predvsem um, bi se osredotočil na EIDHR. S tem instrumentom po celotnem svetu podpiramo pluralizem, demokracijo, človekov pravice in pa demokratične postopke. Tako omogočamo, da se včasih um, vključimo v nekatere zelo težavne situacije. Tudi danes, v tem stoletju, smo priča številnim um, zlorabam, izkoriščanju, spolnemu izkoriščanju in sicer seveda um, s tem instrumentom ne moremo rešiti celotnega sveta, ampak bomo pa vseeno prispevali k razvoju civilne družbe v nekaterih državah. Prav tako bomo tudi spodbujali svobodo izražanja in pa svobodo tiska to pomeni veliko. Lahko citiram um, um, neko geslo. Nihče ni popoln, nobody is perfect. Ja, res je. Sedaj ne gre za to, da bomo uh, sprejeli ali pa ta ali zavrnili ta instrument. Um, mislim, da moramo sedaj ustrati pred tem, kar smo se dogovorili. Hvala lepa. Gospa Gomez, minuta in pol. Gospod predsedujoči glede EIDHR, lahko rečem, da smo se v naših pogovorih um, z komisijo in svetom že dogovorili, da bomo imeli pravico do spremljanja, ampak potrebujemo fleksibilen postopek. Uh, prav tako morajo biti ti postopki um, javni. Naši predstavniki um, morajo na terenu bolje sodelovati z vsemi drugimi predstavniki vlad in pa nevladnih organizacij moramo zagotoviti zaščito um, vsem tistim, ki nam bili zaščitni v okviru tega instrumenta EIDHR. Prav tako moramo zagotoviti, kako bi lahko bolj učinkovito pomagali um, medijem, um, da ne bodo več cenzurirani, naprimer na spletu. Sedaj pa naj se osredotočim na postopek pogajanja, še posebno na delegirane akte in pa še posebno na instrument DCI-BAM. Pridružujem se tistim, ki pravijo, da sta svet in pa komisija um, izsilevala parlament, želeli so, da se odrečemo pravicam, ki so nam dodeljene po členu 290 Lizbonske pogodbe. Parlament se tem pravicam ne more odreči, moramo opravljati demokratičen nadzor pri teh inštrumentu, tudi pri DCI-BAM. To je pravica vsakega parlamenta. Takih taktik ne bomo dopustili um, še posebno ne teh izsilevalskih eh, taktik pri uh, eh, spremljanjih v ukrepih za banane. Mi tega ne bomo dopustili, parlament se ne bo odrekel svojim pravicam. Hvala. Sedaj pa kolegica Kolarska Bombinska za dve minuti. Much, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Žal mi je, da parlament ni mogel ustrajati pri svojem stališču med pogajanji svetom in komisijo. Se strinjam s tem, da mora imeti parlament v prihodnosti večjo vlogo pri tem, kako naj bi uh, financirali te instrumente. Izvoljni predstavniki ljudi morajo um, odločati, uh, um, o teh zadevah, ne pa samo tisti, ki so bili imenovani v komisijo. No, kljub temu pa bi vendarle glasovala za ta evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, kajti mislim, da je ta program zelo pomemben. Um, ne moramo dopuščati do dodatnih zamud, že te so prevelike, še vedno pa se moramo zauzemati za večjo demokracijo, naprimer v Rusiji, v Iranu in pa v Ukrajini. Gospod predsedujoči, takoj moramo um, okrepiti svoje delovanje na tem področju um, poleg IDHR e moramo sedaj tudi vzpostaviti um, European Endowment for Democracy, torej Evropski program za demokracijo. Um, začetna ideja evropskih instrumentov za demokracijo je um, bila ravno podpora tej demokraciji. Sedaj mislim, da je čas, da to idejo uresničimo v praksi. Um, če oba instrumenta združimo, bi bilo to najbolje. Eh, tako bi Evropska unija lahko najlažje uveljavljala oziroma spodbujala demokracijo po celotnem svetu. Hvala. Hvala, kolegica Kolarska-Bobinska. Sedaj pa kolega Tirolje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naš koordinator pa je vam danes ni mogel priti iz osebnih razlogov um, se pa strinja z mojo analizo o tem dosjeju. Uh, eh, Spravni postopek o tem um, dosjeju je bil zelo dolg, težaven. Sodelovanje pri EDHR je bilo sicer dobro, ampak pri DC in pa BAM pa nismo dosegli dobrega dogovora. Mandat za našo pogajalsko ekipo je bil, da bo imel parlament um, enako pogajalsko vlogo kot svet pri vseh strateških prednostih nalogah in pa pri financiranju takšnih instrumentov. Kajti tukaj gre za um, vlogo našega parlamenta in pa za duh in črko Lizbonske pohodbe. Uh, prednost naloge za programiranje um, so zelo politična odločitev, pri čemer parlament mora odigrati svojo vlogo. moramo imeti svojo vlogo nadzora, parlament to želi, svet pa tega ni dopustil in to je nedopustna ideologija. Ampak jasno pa je, da bodo vsi morali izvedeti, da imata svet in parlament skupaj um, vlogo so zakonodajalca. Zato mora parlament tukaj zavrniti um, dokončen dogovor pri bananah. Moramo stati suvereni samo tako, da bomo pokazali svetu in komisiji, da želimo več preglednosti pri teh institucionalnih dosjejih. Če bomo izgubili to bitko, potem bomo morali počakati na novo pogodbo, da bomo um, končno dobili tiste pravice, ki so nam že dodeljene po tej lizbonski pogodbi. Hvala lepa, sedaj pa postopek catch the eye.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 zelo pomemben, še posebno za države, kjer vladajo totalitarni režimi. Naj navedem primer gospe Davecki iz Ukrajine, iz Belorusije se morala govoriti, ki je eh, bila um, obstojena na več let zapora v taborišču samo zato, ker se je borila za demokracijo v svoji državi. Um, to kaže, da so ti instrumenti zelo pomembni, treba je zaščititi uh, te ljudi pred totalitarističnimi prijemi. Vem, um, na koncu um, nismo morda dosegli najboljšega rezultata, lahko bi bil ta rezultat boljši, ampak upam, da bomo v prihodnosti lahko še bolje um, podpirali tiste organizacije, ki se borijo za demokracijo in pa človeka pravice v državah, kot je naprimer Belorusija. Hvala, kolega Paška. Hvala, kolega Paška, naslednji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 Takrat so bila stališča Evropskega parlamenta in pa sveta različna, zato smo izvedli spravni postopek, s katerimi bi naj zbližali stališča in pa oživili novo uredbo. Od eh, marca in pa oktobra so potekali, je potekalo osem trialogov in uspeli smo tako uskladiti naša stališča, da smo danes dosegli to, kar eh, lahko, torej lahko sprejmemo odločitev, da bomo v postopku soodločanja s pomočjo delegiranih aktov okrepili eh, stališče oziroma vlogo parlamenta. Hvala lepa, kolega Paška, sedaj pa kolegica Vasesko. Mulțumesc, domnule președinte, salut discutarea acestui raport în contextul. Hvala lepa, gospod Pazuči, pozdravljam to poročilo. Uh, um, sploh glede na to, da se po svetu spremenja gospodarsko ravnoteže. Prav zato moramo podpreti sodelovanje z državami v razvoju. Te imajo danes vedno večjo gospodarsko težo. Peti odstavek je v tem um, dokumentu še posebno pomemben. Um, predvsem se moramo um, diversificirati um, in upoštevati različne um, vidike. Moramo upoštevati izzive sedanjosti. Um, moramo tudi upoštevati um, okoljske standarde pri dodeljevanju razvojne pomoči. Uh, trenutno države v razvoju um, ne spoštujejo vseh teh standardov, zaostajajo. Zato je ključno, da te države v razvoju, naprimer, uh, podprejo in izvajo um, pohodbe kot je kot kjotski protokol. Prav tako je treba poskrbeti tudi za to, da se spoštuje. Um, zakonodaja iz mednarodne organizacije za delo, ILO, kajti če ne, to lahko prevede do kršitve človekovih prvic in demokracije. Hvala, kolegica Basijsko, zdaj pa kolega Sikijevski. Finansove so sposobne realizacije zaužitih celov. V primeru politiki za. Hvala lepa. E, s temi instrumenti lahko dosežemo zelo jasne cilje na področju zunanjega sodelovanja to je pomemben del našega razvojnega sodelovanja. Zato potrebujemo izpiljene instrumente, um, dobro izbrane instrumente. Kakšne prioritete, koliko za demokracijo, koliko za izobraževanje, ali naj podpremo um, duh podjetništva, ali bolj humanitarno pomoč, ali bolj podpiranje demokracije, ali um, moramo tudi upoštevati podporo za nevladne organizacije. Evropski parlament um, je neposredno izvoljen, zato imamo še posebno pravico za to, da povemo svoje mnenje glede dodelitve pomoči za podpiranje um, svobode in pa demokracije tudi civilna družba je pri tem pomembna, enako tudi spoštovanje um, okoljskih meril in podobno. Hvala. Hvala lepa, s tem je zaključen postopek Catch the Eye. Komisar Fjule, imate besedo. Much, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razprava je bila zelo zanimiva, mislim, da je tudi tlakovala pot k boljšemu razumevanju in upam, da tudi k bolj učinkoviti interakciji v prihodnje, ki bo temeljila seveda na sodelovanju. Prepričan sem, da bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru tudi upoštevali želje parlamenta. Takrat bomo tudi predstavili nove instrumente nekje v prihodnih tednih. Se pa strinjam s tistimi, ki ste rekli, da moramo že sedaj ponuditi zaščito vsem tistim, ki se borijo za človekove pravice. Komisija se strinja s tem, da režimi ne smejo izkoriščati svoje oblasti za to, da zatirajo nevladne organizacije. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da se pozornost oblasti ne bo usmerjala samo na nevladne organizacije ali na finančna sredstva komisije, temveč na konkretne težave. Naj vas spomnim, gospod in gospode, da je komisija zelo občutljiva na vse te prošnje, ki jih je izrazil parlament. Uradno smo že izrazili pripravljenost, da storimo vse za to, da se izpolnijo tudi določbe iz izmonske pogodbe. Pri proračunu za leto 2012 je komisija rekla, da bo uporabila delegirane akte, kolikor bo to le možno. Kolegica Lohbilar je to tudi omenila. Ne bom sedaj citiral še enkrat tega dela besedila, ki ga je sama prebrala. Naj še enkrat podarim, da kompromis, ki ga imate pred seboj, predstavlja pravično ravnotežje med svetom in parlamentom. Vsak lahko v tem kompromisu najde stvari, ki so mu všeč in stvari, ki mu niso všeč. Sam si želim, da bi v prihodnje gledali bolj pozitivno, da ne bi imeli v perspektivi samo odnosov med posameznimi institucijami. Gospod predsedujoči, v razpravi je že bilo izraženo, da neuspeh pri tem svežnju sploh ni možnost. Načrta B nimamo. Če parlament jutri ne sprejme te zakonodaje, potem komisija ne bo imela pravne podlage za izvajanje ICI plusa in BAM. Pri ICI plus ne bomo uspeli uveljavljati svojih interesov v tujini. Kar zadeva spremljevalne ukrepe za banane, pa najjasno povem, da komisija ne bo dala na voljo sredstev iz nobenih drugih virov, kot je naprimer Evropski razvojni sklad. če spremljevalnih ukrepov za banane ne bomo podprli in sprejeli, potem bodo na Evropsko unijo gledali kot na nezanesljivega partnerja. To je traumatično tudi zato, ker bodo najrevnejše AKP partnerske države trpele posledice. Tega partnerja od Evropske unije niti najmanj ne pričakujejo. Bi pa vseeno rad ostrajal na tem, da je ta kompromis dober rezultat za Evropsko unijo, ki je edini akter na zunanjem področju, ki spodbuja sodelovanje s strateškimi partnerji in tudi z državami AKP-ja, ki proizvajajo banane. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod, kom, gospod komisar. Sedaj pa imajo še enkrat besedo poročevalci, najprej gospod Görens za tri minute. Hvala lepa, predsedujoči. Prisluhnil sem komisarju Füleju ravnokar in omenil je, naj citiram, sodelovanje. Seveda želimo sodelovati s tistimi, ki so tu, ampak težko je sodelovati s tistimi, ki jih ni. Tam na drugi strani ni nikogar na mestu sveta ni nikogar. Nihče ni povedal niti ene same besede v imenu sveta. Če bi bil svet danes zastopan v tej razpravi, bi se lahko pogovorili o tem, kaj nas ločuje in kaj nas združuje. Pogosto sem imel priložnost to storiti tudi v okviru odbora za razvoj v Evropskem parlamentu. Lahko bi se pogovorili o skupni viziji razvoja in sodelovanja v Evropski uniji. Komisija in države članice, vsi skupaj. K temu nas namreč poziva Lizbonska pogodba. To pomeni, da bi si morali deliti tudi odgovornosti. Odgovornosti. Kakšno je današnje stanje? Države članice porabijo približno 80 odstotkov za svoje odgovornosti v okviru razvojnega sodelovanja. Normalno je, da z tega vidika države članice imajo zadnjo besedo, ko gre za nacionalne proračune. Evropski parlament tu sploh nima kaj reči. Vendar Evrops države članice omogočajo komisiji, da v okviru svojega mandata porablja sredstva, ki so v Evropskem razvojnem skladu. Sredstva pa tja prispevajo države članice in dokler ne bodo stvari razrešene, bo parlament stal ob strani. In parlament tu spet nima besede, pa gre za 80 odstotkov sredstev. Potem pa ima komisija tudi možnost v primeru, da se parlament sklicuje na 190. člen, omogoči, da sta svet in parlament enakovredna. Ampak svet temu nasprotuje. Ali želite, da Evropski parlament odigra svojo vlogo pri oblikovanju resnične razvojne politike? Odgovor naj bo da ali ne. Nisem še slišal jasnega odgovora če bo svet ustrajal na tem, da Evropski parlament ostane ob strani, potem stvari ne bomo spremenili. Vemo tudi, da je mađarsko predsedstvo določilo svetu roke, dokdaj je treba kaj opraviti. Mislim, da na področju te politike nimamo na voljo instrumentov, s katerimi bi lahko delovali. Nimamo na voljo instrumentov, na podlagi katerih bi nas lahko spoštovali. In mislim, da nas drugi institucionalni partnerji ne spoštujejo dovolj. Vendar Evropski parlament ni bil tiho. Podprli smo komisijo. Borili smo se na vse pretege, tudi v okviru službe za zonanje delovanje, ko smo govorili o razvojnem skladu. Vsi, ki sedite tam le v klopeh komisije, pozivam vas, da mi nasprotujete, če sedaj govorim neresnico. Na voljo imamo, kot veste, novo predstavnico na področju zunanje politike. Mislim, da bi morali ceniti prizadevanja Evropskega parlamenta zlasti odbora za razvoj v Evropskem parlamentu. Mislim, da bi moral na to prizadevanje naleteti na veliko boljši odziv strani sveta in komisije. Hvala. Hvala, kolega Görens. Naslednji ima besedo gospod Šolc za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Um, strinjam se z kritiko sveta, ki jo je izrazil tudi kolega Görens. Ob zaključku razprave bi želel izkoristiti priložnost za to, da bi po vseh teh omembah eh, popuščanja in pa kompromisov opozoril na nalogo, ki jo vidim v zvezi z mojim inštrumentom. Namreč komisija bi morala predložiti predelan strateški dokument o ICE. Ne gre tako, da mi pripravljamo novo zakonodajo, komisija pa potem predstavlja dokumente, ki so bili spisani že pred to, sprem, pred to spremembo. Um, zakonodajalci e, so ubrali novo pot, gre za partnersko sodelovanje uh, v središ, v središče smo postavili eh, nove politične cilje, predvsem koherentnost pri sodelovanju z partnerskimi državami, ko gre naprimer za boj proti podnebnim spremembam. Vendar pa program še ne odraža ustrezno teh ciljev. Um, inštrument bi naj uh, predstavljal težave pri penetraciji določenih trgov strani Evropske unije. Ampak mi nismo našega denarja mislili nameniti temu. To bi naj bil modern inštrument za sodelovanje in ne nekakšen inštrument osvajanja. Voljo zakonodajalcev želimo še naprej izvajati, eh, ampak sami ne moremo pisati strateških dokumentov in pa načrtov. To mora še naprej narediti komisija. Bomo pa izkoristili pravico veda, veta, če bodo naši predlogi in pa zahteve ignorirani. Eh, ko gre za predloge spremenjenega finančnega inštrumenta, je potrebno sopravno eh, podlago ustrezno mm, izvajati. Kolegica Gal za dve minuti. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa za vse prispevke v razpravi. In uh, za vse podane pripombe. Strinjam se s tistimi kolegi, ki so izrazili pomisleke. Lahko bi tukaj postavili napačen precedens. Vsi želimo, da bi imeli učinkovite, koherentne finančne inštrumente in zlasti to velja za instrument za človekove pravice in pa demokracijo. Eh, če naj, če naj državljani zaupajo v to, da ti inštrumenti služijo pravemu namenu, moramo skupaj za državljane pripraviti ustrezno strategijo za izvajanje teh inštrumentov. Eh, večletnih strategij ne moremo sprejemati brez naših državljanov. Eh, zame je težko razumeti, zakaj se svet in pa komisija temu tako upirata. Razumem pomisleke kolegov, istočasno je potrebno poskrbeti za to, da vseeno uveljavimo razseženi kompromis in da naredimo še en korak naprej, ko gre za te finančne inštrumente, za inštrumente za financiranje. To je pomemben korak. Zato pričakujemo, da bo vse, kar smo sprejeli, resnično izraženo v naslednjem obdobju financiranja. Imamo dvojno nalogo oziroma dvojno odgovornost. Mm, pogajanja so, kot že povedano, trajala dolgo in sedaj jih je potrebno končno zaključiti. Hvala lepa, kolegica Gal, sedaj pa za dve minuti, kolegica Lohpiler. Hvala, gospod predsedujoči. Če smem, bi se vrnila nazaj na instrument za spodbojanje demokracije in človekovih pravic. Pripombe, ki ste jih izrekli v današnji razpravi, kažejo na to, da je ta instrument vedno bil deležen velikega zaupanja parlamenta. Bili smo zelo potrpežljivi z njim. Vidimo pa, kakšno je vzdušje, ko govorimo o Evropskem skladu za demokracijo. Ta instrument bi moral biti bolj fleksibilen, zato da bi se lahko odzivali na nujne situacije, ko je treba braniti predstavnike civilne družbe, varuhe pravic in tako naprej, gibanja iz področja civilne družbe. Naj še enkrat podarim, da je pomembno predvsem načelo večjega vključevanja Evropskega parlamenta pri vodenju in nadzorovanju instrumenta za financiranje demokracije in človekovih pravic. Institucije, državljani in tudi predstavniki civilne družbe so se zauzeli za to. Pripravite se na naslednjo bitko. Zadnja bitka se je bila za obstoj tega instrumenta, sedaj pa se bomo morali boriti za izboljšanje le tega. Hvala. Dank, Frau Kollegin Lochbieler. Hvala, kolegica Lohbieler. Naslednja kolega Mičel za dve minuti. Um, first... Hvala predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil kolegu Vidal Quadrasu za prizadevanje v spravnem postopku. Res obstajajo nekatera odprta vprašanja in pomisleki, zavedam pa se, da je on najboljša oseba za to, da pripelje ta sporazum do čim bolj uspešnega zaključka tudi v danih okoliščinah. Bi pa rad povedal to, da Moja država pri Lizbonski pogodbi ni imela enega referenduma, ampak dva. Takrat so nam rekli, da bo postopek soodločanja jasen, da bosta svet in parlament imela enake pristojnosti pri soodločanju, predvsem na področju razvojnega sodelovanja. Moram reči, da se to ni uresničilo kjerkoli deluje svet, bi moral biti vključen tudi parlament. Nikakor si ne želim, da bi parlament sodeloval pri mikromanagementu, nimamo niti časa, niti interesa, niti veščin, da bi to počeli. Ampak pri zakonodajnem procesu pa bi zlasti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe morali sodelovati, ker je to pravzaprav naša dolžnost, naša naloga, to je opredeljeno tudi v Lizbonski pogodbi. Ko sem bil majhen, so mi rekli, da je pravzaprav dobro tisto, kar naredi dober človek. In komisiji moram povedati, da bi morala spoštovati enakopravne zakonodajne pristojnosti sveta in parlamenta. Tu vladajo še velike pomankljivosti. Uh, prišel bo čas, ko se boste vrnili nazaj, ko boste prosili parlament za pomoč in takrat vam ne bomo šli tako na roko, glede na to, da ne spoštujete naših osnovnih pravic, ki nam pripadajo. Še nekaj bi rad povedal glede instrumenta, za katerega sem sam odgovoren, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja. Boljšo kohezijo bi morali vzpostaviti. Šest milijard evrov ima na voljo komisija. Več življenj bi lahko rešili, če bi le delovali bolj kohezivno. Hvala. Hvala, kolega Mičel. Uh, ob koncu pa še uh, Vidal Kvadras v imenu odbora za spravni postopek. Mite. Hvala, predsedujoči. V tej fazi razprave bi, če smem, storil korak nazaj in podal par osebnih pripomb. Občutek imam, kot da sem učitelj, ki oziroma učenec, ki učitelju predstavlja svojo nalogo, ki je gramatično nekoliko nepopolna, ki je pravzaprav polno povsem preprostih besed, ki se v čisto zadnji vrstici zmoti in potem učitelj to nalogo zavrne. Takšen občutek imam kot vodja delegacije. Ampak dejstvo je, da v tem kompromisu najdemo vse bistvene elemente, kar je pomembno za prihodnost. Imamo torej ta začasni kompromisni sporazum, v katerem je svet tudi podal izjavo, da bo spoštoval parlament kot enakovrednega partnerja, da se bo tudi komisija v prihodnosti posluževala delegiranih aktov, ko bo opredeljevala finančne instrumente. O čem pravzaprav govorimo? Strateško gledano smo s tem sporazumom storili velik korak naprej. Kadarkoli se komisija usede za pogajalsko mizo z eno državo izvoznico banan in preučuje, kako je ta država porabila sredstva, ki jih je komisija dala na voljo pod nadzorom parlamenta, ali so spoštovali merila, ali so spoštovali zastavljene cilje. Ja, v tem trenutku so skladno s prejšnjim postopkom države članice imele možnost posredovati. Sedaj pa smo pravzaprav vzpostavili nov postopek, kjer smo to zadnjo fazo nadzora ukinili. Gospod predsedujoči, res je, da smo storili kar nekaj korakov naprej, upoštevati pa je treba tudi to, kakšne bi bile politično-socialne posledice, če ne bi dosegli uspeha. Naj še enkrat povdarim, da mora parlament storiti več. Hvala. Hvala lepa, skupna razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o forumu o enotnem trgu.